Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Predlagam, da nadaljujemo z našimi posvetovanji. In prisrčno pozdravljam naši sredi gospoda Sama Jereba iz Slovenije. Also, wenn, Sie, Sie kriegen keine Mittagspause mehr. Ne boste več dobili odmora za kosilo, če ne boste takoj po kosilu funkcionirali takoj funkcionirali. Ja, slovenski kandidat. Slovenskemu kandidatu takoj dajem besedo. Izvoli. Thank you, Chair. Honorable members of the committee. Hvala. Here in front of your committee as the Slovenian nominee for the member. Veselime, da sem eh, slovenski kandidat za člana Evropskega računskega sodišča. To sodišče je odgovorno evropskim državljanom in zato sem trdno prepričan, da vsak član Evropskega računskega sodišča potrebuje potrditev mandata eh, strani neposredno izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov. Če boste potrdili mojo eh, kandidaturo, bom z veseljem služil kot član računskega sodišča na enak etičen način, kot zdaj služim eh, računskemu sodišču Republike Slovenije. Dragi člani in članice odbora, moje kvalifikacije za to mesto so dobro predstavljene v mojem življenjepisu in pa v odgovorih na vaša pisna vprašanja, zato vsega tega ne bom ponavljal. Rad bi izpostavil samo določene eh, točke, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi. Mm, no, kar se tiče pristopa do dela in sodelovanja z vašim odborom, si bom prizadeval za čim več sodelovanja in interakcije z odborom KONT, eh, seveda med odborom KONT in računskim sodiščem. Eh, sam se bom eh, sestajal s člani in članicami odbora KONT na formalen in neformalen način, zelo redno, tako kot se zdaj sestajam s predstavniki slovenskega nacionalnega parlamenta v različnih odborih. Ne vem. Uh, uh, kakšno odgovornost mi, da, mi bo dal eh, predsednik računskega sodišča, ampak če bo to področje, za katerega se boste zanimali tudi vi, potem bom z veseljem o vseh teh temah po telefonu, elektronski pošti ali kakorkoli drugače razpravljal z vami. Mislim, da moramo imeti tesno povezavo med neposredno izvoljenimi predstavniki evropskih državljanov in pa uh, predstavniki računskega sodišča. Tako bomo lahko bolje nadzorovali porabo javnega denarja in zagotovili, da bodo evropski državljani dobili pravo vrednost za denar, ki ga plačajo. Mislim, da to tudi pričakujejo od nas. Ker sem eh, devet let delal kot revizor v zasebnem eh, sektorju in sem izvajal enajst let revizije v javnem sektorju, potem eh, lahko povem, da dobro poznam vse faze revizije, od načrtovanja do izvedbe, do sodelovanja s parlamentom in z mediji. Eh, Eh, finančne revizije in pa revizije glede skladnosti so pomembne. Bom pa revidiral tudi eh, rezultate, eh, kajti na ta način lahko pogledamo in vidimo, kje so bili rezultati doseženi in lahko tudi izboljšamo poslovne modele in procese. Na to sem se osredotočal tudi v prejšnjih letih, ko sem izvajal revizije. Vedno sem sebe skušal postaviti v položaj tistega, ki ga revidiram. In postavil sem si vprašanje, ali obstaja možnost za boljše načrtovanje in za doseganje boljših rezultatov. Ali se osredotočamo na eh, rezultate, ali obstaja kakšna možnost, eh, da se uporabijo cenejša sredstva za iste rezultate, ali se lahko optimizira poslovni proces, ali je dovolj pregleden, ali je dovolj odprt. Prepričan sem, da kombinacija izkušenj iz eh, revizij v eh, zasebnem sektorju od različnih nalog glede eh, revizij, glede skladnosti, od sodelovanja v agencijah, v skladih in tako naprej in tudi iz revizij v sodelovanju z evropskimi organi sem se lahko veliko naučil in mislim, da bom lahko dobro opravljal naloge člana računskega sodišča. Evropske unije. Lahko bom začel z delom takoj, ko bom imenovan in če seveda bom imenovan. Veselim se vaših vprašanj, skušal bom na ne odgovoriti čim bolj kratko in jedrnato. Če pa boste imeli še kakšno pod vprašanje, mi to prosim sporočite in bom povedal tudi več podrobnosti. Hvala. Fina si. Najlepša hvala za to predstavitev, ki je bila v okviru določenega časa. To je pr prvič danes, sedaj pa poročevalec gospod Banš. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sem stalni poročevalec. Oziroma, stalni poročevalec je moj sosed eh, Igor Šoltes, ne jaz. Ampak glede na to, da gre za eh, Slovenijo, odkudar prihajata tako gospod Jereb kot tudi gospod Šoltes, smo menili, da bi bilo uh, zdravo in higienično ločiti to uh, poročilo, da bi se izognili kakršnikoli uh, dvoumnosti. Natančno sem vam prisluhnil, gospod Jereb, prebral sem tudi vaše odgovore na vprašalnik in moram reči, da ste se dobro odrezali. Torej, sedaj le, ko ste se osebno predstavili, sem vam posebej natančno prisluhnil. Ampak nekaj mi je padlo v oči. Rekli ste, da ste na v zbrali veliko izkušenj, ko gre za opravljanje eh, revizij in da pri tem sodelujete s predstavniki državnega zbora v Sloveniji. Mi včasih, ko gre za posebna eh, poročila Evropskega računskega sodišča, dobimo vtis, da jim tisti, ki so jim namenjena, ne posvetijo dovolj pozornosti. Kakšne so vaše izkušnje doma v Sloveniji? Imate kakšne predloge o tem, kako bi to situacijo lahko popravili? Tako da tisti, ki jim je revizija namenjena, resnično jo uh, upoštevajo. In še eno vprašanje. Veste, da se Evropska unija stalno razvija. Podpredsednica Evropske komisije Georgijeva je Eh, odgovorna za boj proti goljufijam in eh, včasih eh, se ukvarjamo zlasti z revizijami in vprašanji, kako se smotrno uporabljajo proračunska sredstva. Vprašanje sedaj, kako po vašem mnenju lahko računsko sodišče in naš odbor skupaj zagotovimo, da bomo eh, pospešili pro, eh, pripravo proračuna na podlagi eh, rezultata. Vedno sem presenečena, kaj vse se lahko človek nauči od zelenih. Spoštovani gospod Stes, hvala za vaše, mnen hvala za vaše mnenje. Eh, najprej bi želel odgovoriti na vprašanje glede dela z odbori v parlamentu. Eh, tudi Računsko sodišče Republike Slovenije ima različne izkušnje z delom z posameznimi odbori. Eh, nekateri odbori so zelo hvaležni za tesno sodelovanje z računskim eh, sodiščem. Okay. Eh, drugi odbori pa menijo, da so eh, sami dovolj sposobni za obravnavo vprašanj iz revizijskih poročil. Sam menim, da je tesno sodelovanje med računskim sodiščem in uh, odbori parlamenta nujno in zaradi tega, kot sem omenil v vodni predstavitvi, uh, želim svoje delo posvetiti tudi delu s parlamentom glede pozornosti, ki naj bi jo zaslužila poročila računskega sodišča, pa bi želel upozoriti na navedbe iz mojih odgovorov na vaše pisne vprašanja, kjer je smiselno zahtevati od revideranca, da po obravnavi na odboru poroča o upoštevanju priporočil, ki so dana v revizijskih poročilih in seveda, vkolikor ta priporočila niso upoštevana, Eh, se lahko izvede tako imenovana follow-up revizija. Eh, kot sem seznanjen, Evropsko računsko sodišče tudi spremlja, koliko priporočil revidirancev je bilo upoštevano in o tem tudi delno poroča, eh, morda pa bi veljalo več pozornosti posvetiti follow-up revizijam. Glede drugega vprašanja o spodbujanju proračuna ki, oziroma revizije proračuna, ki bi bil naravnan oziroma ki bi bila naravnana bolj na smotrnost, na preveritev smotrnosti delovanja Evropske komisije in uh, držav članic, pa seveda uh, velja upozoriti na to, da vkolikor bi se v večji meri vključila vprašanja smotrnosti v samo revizijo proračuna, uh, bi ta revizija trajala nekoliko dlje časa. Zato sam zagovarjam pristop, kot da Evropsko računsko sodišče uporablja danes, da se vprašanja smotrnosti revidirajo skozi tako imenovana posebna poročila o posameznih delih izvrševanja proračuna, v katerih se lahko podrobneje preuči posamezna področja in delovanje posameznih držav članic na, tem, na teh področjih. Ja, absolutno. Da. Hvala. Sedaj bom dala besedo poslankam in poslancem. Največ za dve minuti, gospod Sava, Savarma. Vsakdo ima največ dve minuti časa. Hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod Jareb, za vaše besede. Običajno poslanec ne bi smel tega reči, ampak moram priznati, da nimam ne vem kako veliko vprašanj za vas ampak od prvega kandidata danes do povde nisem dobil nobenih odgovorov, zato bom še enkrat eh, postavil to vprašanje, da ne bom šel domov v praznih rok. Gre za nekaj, kar je zelo pomembno. In tudi tem, tematika je pomembna, pa tudi vprašanje se mi zdi, da bo pomembno. Veste, da smo večkrat prosili računsko sodišče, da nam posreduje bolj konkretne informacije o slabostih v državah članicah, o tem, eh, kako trošijo denar, kakšni so problemi. Tako imenovane eh, informacije za posamezne države so vključene v naših analizah in eh, sedaj so bolj prisotne. V določeni meri bi rekel, ne še tako, da bi lahko bili zadovoljni. Tukaj je treba še marsikaj narediti. Torej, kako boste vi, če boste postali član računskega sodišča, se lotili tega vprašanja v samem kolegiju, v samem računskem sodišču, kako nam boste zagotovili več informacij, ki se nanašajo na posamezne države in kadarkoli se da da bi prišli do teh informacij. Drugo vprašanje je splošno ravnovesje. Vem, da niti vi, niti ostali člani računskega sodišča ne odločate o tem, ampak ali imate kakšno predstavo o tem, kako bi to težavo rešili? Ne gre samo za eh, člane računskega sodišča, temveč tudi za uslužbence. Kolegica Ajala Zendra. Hvala, gospa predsednica. No, najprej bi se navezala na to, kar je povedal gospod Sarvama in sicer od računskega sodišča zahtevamo, da eh, je bolj uravnoteženo, da postane bolj uravnoteženo, kar se tiče spolov eh, med eh, šestimi kandidati, ki se danes predstavljate, ni bilo nobene ženske, oziroma v Sloveniji tudi ne, Eh, zakaj mislite, da je tako, potem pa še organizacija eh, ekip, eh, ki jih boste vodili. Eh, omenili ste tudi svojo vojaško preteklost, eh, neko stopno, ki ste jo dosegli in eh, zanimivo je, da ste to izpostavili v tem vprašalniku. V moji državi to ni uh, najbolj zaželeno ali potem zdi se mi, da vas skrbi javni dolg. Eh, prizadevati, prizadevati si za to, da bi, jo, da bi javni dolg zmanjšali oziroma ga omejili. Določene skupine v eh, tej, v tej hiši si tudi prizadevajo za to, Eh, vendar pa mi želimo, da ljudje čim manj trpijo zaradi omejevanja in vrčevanja. Ali imate kakšne eh, ideje glede eh, krčenja javnega dolga in pa kako se upravlja oziroma kako se vodi javno upravo. Tudi na ta način bi lahko zmanjšali javni dolg. No, eh, zelo ste povezani z gospodom eh, Šolcem. Eh, veste, da gospod Šolcec povdarja tudi okoljske teme. Govorite o reviziji na področju okolja kot o eni od ključnih zadev. Mislim, da je to dobro, nam lahko to razložite. Zdaj pa še z računovodskega vidika, z vidika finančne učinkovitosti, na kakšen način ste izboljšali finance v svoji državi. vidim tudi, da eh, čakate na izkušnje na računskem sodišču, ki, s katerimi naj bi razširili svoje evropske izkušnje. Kakšne druge evropske izkušnje še imate in eh, kako mislite, da jih boste lahko uporabili na Evropskem računskem sodišču? Prosila bi tudi, da mi odgovorite v angleščini, ker vašega jezika ne razumem in eh, mislim, da bomo tudi v prihodnje lažje komunicirali, če eh, boste govorili še kak drugi jezik razen svoje materinščine. Kolega Štehovski. Kolega Štehovski. Děkuji paní předsedkyně, děkuji i kandidátovi za představení. Pozdravljeni, uh, gospod Jereb. Na moje vprašanje pa lahko odgovorite v slovenščini, mene to nič ne moti. Uh, kako bi odgovorili na kritike, da govorite samo en tuji jezik? Ali mislite, da to ne bo negativno vplivalo na vaše delo? In to, kar omenjate v življenje pisu kot svoje jezikovne kompetence, ali res tako govorite eh, ta tuji jezik? Kako želite tudi izboljšati ugled računskega sodišča? Ali imate kakšno vizijo na tem področju? Uh, ali bi eh, to vizijo potem izvajali na evropski ravni, imate kakšne ideje v zvezi s tem in pa zanima me, na katerih področjih bi radi delovali v okviru računskega sodišča. Kje vidite največje pomankljivosti? E, torej pomankljivosti pri uporabi eh, evropskega denarja. Naslednji je gospod Balčitis. Gremo s kandidatje. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani kandidat, vaše izkušnje so vsekakor zelo široke in jasno je, da eh, ste dober kandidat, vendar pa se bo Eh, zdaj narava vaših nalog eh, spremenila, kajti morali boste komunicirati z državami članicami. Eh, bili ste že v evropskih revizijskih institucijah, zdaj boste morali sodelovati z njimi in koordinirati svoje delo. Kako boste to počeli? Drugo vprašanje pa je, katera je največja slabost oziroma šitkost Slovenije pri absorpciji evropskih sredstev. In to bi bilo vse. Hvala. Ja, Nekaj časa traja, da iz originalnega jezika preko angleščine pretolmačijo vse v nemščino, zato uh, se odzivam bolj pozno. Sedaj pa kolega Liberacki. Hvala, gospa predsednica. No, da bomo prihranili nekaj časa, bom kar hitro postavil svoje vprašanja. In sicer naslednja. Normalen način delovanja računskega sodišča je, da preizkuje tudi stopne napak. Tudi eh, odbor za proračunski nadzor in drugi odbori. Eh, so aktivni na tem področju. Ali pričakujete eh, še nadaljni razvoj eh, proračuna, ki je osredotočen na rezultate in točene na rezultate, ali eh, so bili rezultati zaenkrat dobri na tem področju, potem pa birokratska stopna napake, tudi to me zanima. Naslednji je kolega Šoltes. Eh, spoštovani kolega, kratko, ampak <clears throat> verjetno ne zelo uh, lahko vprašanje. In sicer uh, Računsko sodišče Evropsko po opravljeni reviziji daje tudi veliko priporočil. In uh, dosti krat se zgodi, da se priporočila ne upoštevajo oziroma ne upoštevajo v zadostni meri in to se ponavlja v leto, v leto. In zanima me, kakšno je vaše mnenje glede pristojnosti Računskega sodišča ali mislite, da bi morali pristojnosti Evropskega računskega sodišča povečati oziroma jih okrepiti, da bi tudi na ta način dobila vedno večje spoštovanje pri izvrševanju in ukrepanju glede priporočil Evropskega računskega sodišča. Hvala. Ja, tudi sama imam vprašanje kot zadnja. Ko si človek ogleda vaš eh, življenje pis in publikacije, je to kar impresivno. Imate tudi veliko izkušenj, torej kapo dol. V prostem času ste bili soavtor dveh knjig o vrtlarjanju, sem prebrala. Tudi to je naredilo name velik vtis. Eh, o družinskih članih eh, nič ne piše v tem v, v življenjepisu, Eh, ne vem, ko boste v Luksemburgu ali boste sami, no, vse človek v Luksemburgu se lahko zabava, ni problema, ampak vseeno, kaj, kaj menite o tem? Rad bi vam zagotovil, da bi lahko odgovoril v angliščini na vaše vprašanja. Odločil pa sem se, da bom govoril slovensko, ker ste mi ponudili možnost, da govorim v svoji materinščini. To je eh, eden od uradnih jezikov eh, tukaj v Evropskem parlamentu in tudi ljudje v Sloveniji spremljajo to zaslišanje. Ja, o enakosti spolov bi veljalo odgovoriti na to, da je slovenski kabinet na Evropskem računskem sodišču že vse čas večinoma sestavljen z večjim delom uh, ženskih uh, zaposlenk kot pa, kot pa moških predstavnikov. Uh, Tudi na slovenskem računskem sodišču je na vodilnih mestih v bistvu enako število žensk kot moških. Vsekakor pa bi veljalo to enako spostaviti tudi pri vodilnih kadrih na Evropskem računskem sodišču, za kar bo priložnost v času, ko bodo sedanje vodje odšli v eh, zaslužen pokoj in jih bo potrebno nadomestiti, tako da je takrat možnost za eh, izboljšanje razmerja v zastopanosti žensk na vodilnih mestih v Evropskem računskem sodišču. Če se vrnem zdaj k vprašanjem glede po samem zaporedju, gospod eh, Sarvama eh, je spraševal, kaj z predstavitvijo primerov posameznih držav članic v poročilu o izvrševanju proračuna. Eh, pri tem sem zagovornik, da se posamezni primeri na ravni poslovnega dogodka predstavijo tako primeri dobre prakse kot tudi primeri eh, nepravilne porabe evropskih sredstev. Tako eni kot drugi primeri lahko služijo državam članicam k izboljšanju njihovega poslovanja. Vkolikor pa bi želeli eh, podati mnenje o izvrševanju proračuna na ravni držav članic, bi bilo pa potrebno spremeniti statistični pristop k vzorčenju, kar bi posledično pomenilo, da bi Evropsko računsko sodišče moralo porabiti približno sedemkrat toliko časa za preveritev poslovnih dogodkov, da bi v skladu z revizijskimi standardi lahko izreklo mnenje za vsako državo članico. Eh, gospa Sender je spraševala glede moje vojaške karijere. Eh, moja vojaška karijera ni bila moja osebna odločitev, ampak je imela Republika Slovenija v tem času obvezen naborniški sistem, ko je vsak moški, ki je končal fakulteto, moral šest mesecev eh, dati skozi vojaškega usposabljanja in sam sem se odločil, da vkolikor že moram eh, se usposabljati kot vojak, da se bom usposabljal v šoli za častnike, kjer bom pridobil več znanja in ne samo Eh, fizično sposobnost izvrševanja nalog vojaka. Glede obsega javnega duga, to gotovo vidim kot problem, kot problem v Republike Sloveniji je že zaradi tega, ker je obseg obresti, ki se plačujejo na javni dolg, razmeroma velik, predstavlja več kot 15 odstotkov eh, stroškov oziroma odhodkov proračuna, Zaradi tega menim, da je takšen obseg javnega dolga eh, blizu meje vzdržnega. Kar se tiče eh, samih mastrisi kriterijev, pa bi veljalo upozoriti, da ko bodo uvedeni računovodski standardi, ki bodo eh, temeljili na načelu poslovnega dogodka, tako imenovan accrual accounting, Eh, bo potrebno resno razmisliti, ali so eh, pogoji v masicih kriteriji še spremljivi glede na to, da se bo povečal obseg zadrževanja že zaradi projektov javno-zasebnega partnerstva. Glede okoljskih revizij in vprašanja, kako smo z njimi vplivali na finančno sposobnost države, velja opozoriti na to, da smo poskušali na podlagi izvedene revizije oceni potencialne prihranke, ki bi jih Republika Slovenija imela, vkolikor bi upoštevala priporočila računskega sodišča in ugotovili, da bi zgolj pri drugačni ureditvi ravnanja s komunalnimi odpadki lahko prihranili 53 milijonov evrov v treh letih. Glede mojih izkušenj z revidiranjem evropskih sredstev, Eh, bi želel upozoriti, da v danem trenutku potekata dve reviziji evropskih sredstev pod mojim nadzorom. Ena se tiče eh, upravljanja z nepravilnostmi, ki so se pojavile v preteklem eh, obdobju oziroma v prejšnji perspektivi in druga revizija v bistvu se ukvarja z vprašanjem, kako je Republika Slovenija pripravljena na novo perspektivo. Žal revizije še tečejo, zato bi prosil za razumevanje, da vsebini zaenkrat še ne morem govoriti. Eh, morda eh, gospod Liberatski je vprašal, ali, so, ali se v okviru revizije proračuna oziroma tudi drugih revizijskih poročil, ki uh, jih o katerih poroča Evropsko računsko sodišče, lahko večkrat izrečejo uh, o tem, ali so bili cilji doseženi in ne zgolj o stopni napake. Pri tem bi eh, želel ponovno eh, spomniti na to, da je podrobnejše poročanje o smotrnosti oziroma doseganju ciljev eh, predmet posebnih poročil Evropskega računskega sodišča, kjer se lahko eh, nekoliko bolj podrobno ukvarjajo z vprašanjem, ali so bili cilji doseženi, ali so poslovni procesi, ki so vodili k tem ciljem, učinkoviti in ali so sredstva porabljena gospodarno. V samem poročilu o izvrševanju proračuna je obseg poročanja nekoliko omejen, seveda pa lahko Evropsko računsko sodišče tudi v tem poročilu opozarja na tiste glavne ugotovitve, ki se poleg nepravilnosti dotikajo tudi vprašanja smotrnosti. Eh, gospod Šoltes je poprašal glede mojega stališča o pristojnostih računskega sodišča, ali jih je potrebno eh, dodatno okrepiti. Zgolj v primerjavi z računskim sodiščem Republike Slovenije ima Evropsko računsko sodišče eno manjšo pristojnost z vidika podajanja popravljalnih ukrepov. Evropsko računsko sodišče lahko podaja zgolj priporočila, medtem ko Slovensko računsko sodišče lahko tudi zahteva odzivno poročilo za izvedbo popravljalnih ukrepov, ampak ne glede na to menim, da se s spremljanjem izvajanja teh priporočil in z izvajanjem follow-up revizij lahko v enaki meri doseže izvajanje teh priporočil. Kar je pomembno, je to, da Evropsko računsko sodišče trajno pri ponavljanju svojih ugotovitev in v želji, da se dosežejo spremembe. In pri tem seveda lahko računa na veliko pomoč vašega odbora, ki lahko podpre te ugotovitve računskega sodišča ali pa eh, pač ne. Upam, da nisem eh, izpustil kakšnega vprašanja, če ne bi prosil, eh, če me lahko spomnite, če sem kaj pozabil odgovoriti. Uh, yeah. Okay. About my Well, you see, uh, uh, izvajanje revizij oziroma delo na računskem sodišču in z revideranci je včasih relativno naporno, zato je potrebno glavo včasih tudi sprostiti in razmišljati o čem drugem. S tem namenom sem se lotil urejanja svojega vrta in ta hobi je prerasel v nekak zanimivo, zanimivo dejavnost urejanja vrta, ogledovanje eh, vrtov v tujini, eh, vrtnarskih sejmov in pa še seveda ukvarjanje s fotografijo samo. Vse to je pač privedlo k temu, da smo z somišljeniki izdali dve knjigi, s katerimi smo želeli predstaviti ali pa spodbuditi druge Eh, Slovence k temu, da bi izboljšali svoje vrtnarjenje, da bi polepšali okolico svojih hiš in jim poskušali dati primere, da nekaj takih vrtov v Sloveniji tudi že obstaja in če bo kdo od vas želel te vrtove obiskati, vam seveda lahko priporočim, kateri so vredni ogleda. Hvala. Ja, vielen Dank, da kommen wir drauf zurück. Ja. Hvala lepa se bomo še vrnili. Hvala. Še enkrat dajem besedo poročevalcu. Behalve dat er, als we de kandidaat. Gospa predsednica, spoštovani kandidat. No, če bo gospod eh, Jereb eh, potrjen, potem bodo vsi na računskem sodišču. Eh, imeli lepe vrtove. Vsi bodo lahko deležni vaše pomoči na tem področju. Mislim pa, da se zdaj lahko uh, lotimo razmisleka o naših kandidatih. Hvala. Še enkrat najlepša hvala, gospod Jereb. Verjetno se bomo še videli. Hvala. Ja, vidite, je mali nič osli. Sedaj je treba izvoliti ali dobiti prostovoljce, ki bodo šteli glasove, tako imen volilni odbor, kdo želi biti v njem. Andrej, še kdo? Tri vas rabimo. Še kdo je iz skupine socialdemokratov? Ja, gospod Vistesen, hvala. Še kdo, še kak prostovoljec ali prostovoljka? Še enega rabimo. Ja, kolegica tam čez. Ja, genau, also gute kolege Liberatski. A ne, kolega Liberatski. Dobre, vi trije ste člani volilnega odbora in sedaj moramo za javnost zapreti to sejo. Želijo politične skupine nekaj trenutkov, da se med seboj še posvetujejo? Mislim, da ne. Torej bomo takoj začeli z glasovanjem. Ja, genau, würde ich sagen, kein Problem, wir bereiten, ja. Ja. Pripravili bomo vse za glasovanje. Če boste, ko boste pripravljeni, mi dajte znak, člani volilne komisije. Za nekaj trenutkov prekinjam se.